ponovno bomo otvorili našo sejo zapisnik e, prejšnje seje ste dobili imate kakšne pripombe ne potem domnevam da je zapisnik sprejet